Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Dobro jutro. Naš kolega Vičenco Jovine je sporočil, mi je sporočil, da se je pridružil skupini S in D. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Najprej poročilo Winkler poimensko glasovanje. Glasujemo.